pisno prispevate tej razpravi. Glede na to, da imamo do konca še nekaj drugih točk na tej seji, ki naj bi potekala po programu do pol sedmih zvečer, naj vas v zvezi s tem spomnim, da imamo dosje na tem področju, ki je povezan z odborom za zaposlovanje in socialne zadeve po, eh, pet, po 15. členu poslovnika. In eh, dovolite, da najavim rok za posredovanje predlogov sprememb 10. januar opovdan in glasovanje v okviru Libe naj bi potekali, potekalo 3. februarja 2011, torej na začetku prihodnjega leta in sedaj takoj gre beseda gospe Jaroki. Hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala, eh, ker ste mi dali to možnost eh, takoj po eh, predstavitvi v našem odboru in potem, ko je predloge sprememb že posredoval, odbor za regije. Govorimo o investicijah v izobraževanje Romov in tudi v še posebej zgodnje izobraževanje otrok. Tudi parlament se na tem osredotoča in v svojem mnenju gospod Takulas in eh, podpiram ga v njegovem mnenju enako, kar zadeva mnenje gospe Gönc. V okviru odbora za zaposlovanje smo imeli zelo plodno razpravo in naj povem, da je njeno mnenje enako mojemu in zelo sem vesela, da ta mnenja se skladajo z poročilom. Sedaj pa, kar zadeva uredbo, ki bo zelo pomembna prihodnje leto eh, za eh, revna področja, revne regije in da bomo prenehali eh, z mm, diskriminativnim pristopom pri izobraževanju ter da bi lahko takšno strategijo v, v zvezi z Romi sprejeli. In 15. decembra, to bo prihodnjo sredo, bo dokument predstavljen v Londonu in dobro je, da imamo osnutek poročila in imamo še veliko časa do 10. januarja. Najbolj pomembnih šest točk imamo pa še nekaj novih točk v osnutku poročila, ki jih bom posredovala, so naslednje. Tisto, kar zatrjujem v tem dokumentu, je, da potrebujemo EU27 eh, e strategijo, notranjo strategijo, ki ne bo več diskriminativna, nekaj, kar nas bo povezovalo in ne več ločevalo. In drugo vprašanje, ki je zelo pomembno, kakšno vlogo lahko odigra Evropska komisija v tem procesu in menim, da sem v snutku poročila povedala, da mora komisija nadzorovati in um, imeti tudi vlogo kontrolorja. Eh, ne da bi ustvarjali novih režijskih stroškov. To naj bi bila stalna uloga. Eh, pozivamo komisijo, da pripravi letna poročila, ki bodo ovrednotila situacijo. In eh, prav tako bi morali imeti poseben odbor za področje strategije kot na področju trženja in tudi moramo imeti uradno eh, telo v vsaki vladi ali, vsa, ali vsaj posebno osebo, ki jo določajo vlade držav članic pri nadzorovanju izvajanja strategiji. Tretje se bolj nanaša na to, odkot bomo dobivali denar za strategijo in kot del kohezijskega proračuna bi lahko dali na stran v večletnem finančnem eh, programu poseb na rezervna sredstva v te namene in eh, lahko bi se odmaknili od splošne prakse in eh, tudi maksimizirali te vire, imeli bomo tudi neposredne prispevke, finančne prispevke in ta sredstva naj bi se posredovala na eh, konkurenčni osnovi tisti države, ki dobro izvajajo strategijo o romih, naj bi dobila več sredstev, dobile več sredstev. In tudi tiste države, ki upajo, da bodo del te strategije in ki še niso članice Evropske unije, tudi te države se soočajo z različnimi eh, težavami in eh, vemo, eh, kak, kako težko živijo te skupine že od 90-ih let naprej. In eh, pri pogajanjih imamo možnost okrepiti položaj Romov v teh državah in zato je pomembno sprožiti to vprašanje v državah kandidatkah. In menim, da je zelo pomembno eh, imeti eh, pred seboj eh, to strategijo o vključevanju Romov kot močno podlago za to, eh, da bi odpravili takšno diskriminacijo, ki je še vedno prisotna v Evropski uniji. Hvala, gospa Jaroka. Cenimo vaše delo. Sedaj pa čas za razpravo, gospa Bevet. Hvala, predsedujoči. Želela bi se zahvaliti poročevalki za opravljeno delo. Prav tako bi želela povdariti, da v polni meri podpiram to, kar je danes povedala in kar želi dodati k temu poročilu, skupaj smo delali in želimo posredovati jasno sporočilo, ki je sedaj še bolj pomembno. Potem, ko je komisarka Reding že najavila, kaj želi storiti v zvezi s tem, eh, Evropska komisija. Eh, sedaj govorimo o nacionalnih strategijah, o 27 nacionalnih strategijah. In eh, če kdo želi zmešnjavo, žal se mi zdi, ta je kar na voljo. In sedaj je čas, da ta parlament pošlje jasno sporočilo o tem, kaj želimo in kakšno je naše stališče. In to bo sporočilo ne samo tega parlamenta, eh, kajti tudi sam eh, vrh, romski vrh je poslal enako sporočilo. Ne glede na to, da bom posredovala nekaj predlogov sprememb, popolnoma podpiram osnutek poročila kot je bilo predstavljeno danes. Morda prihodnji teden, ko se bomo v Strasburu srečali s komisarko Reading, bomo imeli priložnost eh, podati vprašanja, kajti veliko vprašanj je še odprtih od eh, lahko povem sedaj pogumno od sanj, ki smo jih imeli in jih imamo pri Eh, pripravi strategije do same strategije v prihodnje, ki bo okleščena. Gospa Ernst. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalki. V prvem krogu razprav smo izrazili veliko kritik, kar perje frčalo po zraku, lahko rečemo. Nekaj je sicer bilo spremenjeno, ampak sama še nisem zadovoljna in bom unesla veliko predlogov sprememb. Um, potrebno je jasno ločiti etnično pripadnost, rasizem in pa etnično diskriminacijo. Potrebno je jasno določiti te pojme. Mislim, da bi vi morali o tem še enkrat eh, to temeljito preučiti. Mm, res je, da lahko tukaj sprejemamo razno razne stvari na socialnem, na gospodarskem področju, ampak če se ne bomo borili proti diskriminaciji Romov, nam vsi ti ukrepi ne bodo nič pomagali. Pa še nekaj opažam. Problematika mladostnikov. Tudi to bi morali še enkrat natančno preučiti. Zlasti položaj mladoletnih Romov je zelo zapleten. Morda bi lahko dodali kakšno točko in izpostavili tudi ta problem. Moje glavno sporočilo pa je v bistvu naslednje. Kako nam bo uspelo, da bi države članice prevzele svoje dožnosti? Lahko razvijemo krasno evropsko strategijo, ampak če nam ne bo uspelo v njo vključiti države članice, če državam članicam, če jim, bomo, če jim bomo še naprej puščali možnost, da se izvijajo vsega skupaj, potem ta strategija ne bo uspešna. Države članice so tiste, kjer se mora izvajati strategija, tam je ključ za izvajanje in tudi to moramo v poročilu jasno zapisati. Pozdravljam to, kar ste povedali na začetku, Livija, da je potrebno vprašanje Romov upoštevati tudi pri kandidatkah za vstop v Evropsko unijo. To se mi zdi zelo pomembno in moramo si ogledati, ali je to v poročilu dovolj izpostavljeno. Najlepša hvala, poslanec Jakolino. Hvala lepa, predsednik. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil kolegici Jaroki in eh, imam nekaj opomb, nekaj misli ob njeni predstavitvi in eh, dobro bi bilo, če bi to sedaj povzel. Gre za strategijo vključevanja, prioritete, razširanje strategije vključevanja. To je vse dobro. In eh, tudi obveznosti držav članic. Sedaj pa financiranje. Eh, gospa Reding je med drugimi povedala, da bi morali vzpostaviti delovanje posebne namenske skupine konec aprila. In to nam bo podalo tudi jasno zamisel o ustreznosti financiranja in kako ta denarna sredstva izrabljajo države članice. To je zelo eh, dobro, eh, kajti to je bistvo tistega, kar želimo storiti. Pomembno je, poudariti še enkrat, da eh, takšna dejanja, ki so zasnovana na vključevanju, so zelo pomembna, kajti iz tega se lahko naučimo ali bi to lahko razširili tudi na druga eh, področja politik. Upamo, da bo eh, takšen pristop uspešen in uh, nam bo pomagal pri obravnavanju priseljenskih tokov in pomembno je tudi podariti solidarnost med državami članicami, kajte če tega ni, ne bomo veliko dosegli. In ko že omenjam solidarnost, je to nekaj, kar bi morali ustrezno upoštevati. Moramo si ogledati tudi problem osipa v šolah in to je tudi v osnovi tisto, kar želimo eh, doseči. Ne gre samo za kulturo, temveč tudi za izobraževanje, gospod Molder. Hvala. Tudi meni se zdi poročilo zelo zanimivo in ga bom podprl, vsaj bistvo tega poročila. Slišal sem na različnih obravnavah da eh, koliko denarja in sicer, da smo veliko denarja porabili, 1,4-1,6 milijarde, ne 1,6 eh, iz kohezijskih skladov. In želim bi slišati en dober primer, kako se ta denar porabi. Eh, gre za en projekt na mačarskem, dialog na mačarskem in to je v redu, vendar dialog ne stane toliko veliko denarja. Zanima me, kam je šel vsta denar, kakšni so uspehi, kakšni so mogoče neuspehi pri tem. Želel bi slišati bolj konkretno, v katero smer bi morali iti za to, da bi to početje bilo uspešno. Ha, hvala, gospod Budskut. Hvala, predsedujoči. V prvi vrsti bi se želela zahvaliti gospe Jaroki za njeno poročilo. Menim, da je za nas zelo pomembno, da ne nekno povdarjamo, da potrebujemo evropsko strategijo, eh, ki bo obravnavala situacijo več kot 12 milijonov ljudi. In eh, obžalovanja vredno je, da to poročilo ni dovolj politično po svoji naravi, kajti vemo, kakšni so učinki francoske politike pošiljanja ljudi iz države, izganjanja ljudi iz države. Tudi to bi morali dati na papir. Določeni elementi poročila so zelo pomembni. Nekatere točke so prave in vključene, nekaj pa jih je, ki bi jih želel pokomentirati. Kot prvo, splošna opomba. Tukaj govorimo, da je integracija Romov nekaj, kar je, bil pred, kar je bilo predmet obravnave in da smo tam osvetlili socialno integracijo. E, Strinjal bi se s predhodnim govornikom gospodom Molderjem o vrednotenju. Zaprosil bi komisijo, da pripravi oceno glede na to, kar je bilo doslej storjenega. Denar, ki smo ga za to porabili, je tudi pomemben, vendar denar ni končal tam, kjer bi moral. In dokler dejansko ne moremo ugotoviti, e, kaj se je dogajalo, potem je težko uh, popraviti stvari za prihodnje. In še zadnja misel. Žal. So Roma skupina ljudi, ki niso v zadostni miri zastopani v vladnih organih in, in uradnih institucijah in tudi to je nekaj, kar bi morali jasno povedati. To pa pomeni, da so Romi lahko zelo zlahka postanejo greš, grešniki kozel, eh, tistih, eh, ki pripravljajo politične usmeritve v Evropski uniji. In to je nekaj, čemur bi se morali izogibati v prihodnje. Gospa Gijom. Euh, Hvala. Še sama bi dopolnila eh, in rekla, da čestitke za to poročilo gospe Jaroka, ki je gotovo dobra osnova za naše delo, za naše nadaljne razprave in predloge sprememb. S tem besedilom ste dosegli določen ravnotežje, kar pa seveda ni enostavno, saj gre za vprašanje posebne politike, pa tudi splošne politike o revščini in ranljivosti. To seveda ni enostavno in mislim, da gremo tu v pravo smer. Sicer pa bo ta dokum, dokument vseeno treba mora tudi malce popraviti. Um, doslej smo že obravnavali resolucijo, kat glede katere smo rekli, da je treba imeti neko strategijo, ki vključuje vse akterje. Tu moramo vključiti izvorne države, pa tudi države sprejema. In mislim, da je več predlogov kjer se angažirajo, kjer se vključijo zlasti države izvora. Morda bi bilo eh, dobro in tu se navezuje na to, kar je predlagal gospod Boskort, da bi lahko imeli neke predloge glede držav, ki, ki sprejemajo Rome, torej sedaj in v preteklih letih. No, gotovo bomo imeli razpravo o amandmajih, ko bomo lahko še kaj rekli v zvezi s tem in še nekaj. V, vaši, eh, v vašem poročilu v francoski različici na strani šest pravi, piše rasistične, rasistična in r, r, rasizem in nestrpnost do ciganov. No, mislim, da je treba biti usklajen glede terminologije in glede besed, ki se uporabljajo v celotnem besedilu. Viktrom. Gospa Viktrom. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite, da na začetku se toplo zahvalim poročevalki za dobro opravljeno delo Menim, da je zelo pomembno zagotoviti, da je vprašanje Romov na dnevnem redu vseh deležnikov in sedaj je čas, da bi začeli z uresničevanjem učinkovitih akcijskih načrtov na vseh ravneh in da bi se zavedali, da je to nekaj kot maršalov plan, za Rome v vseh državah članicah. Na ta način, na ta holistični način eh, bi lahko dosegli to vključenost Romov v vseh državah članicah. In eh, poročevalka je omenila celo vrsto vidikov, kako to storiti, vendar nekaj manjka. Ni sklicevanja na resolucije Evropskega parlamenta o Romih in nikakršnih eh, omenjanj izgonov iz Francije in iz Italije. Menim, da je zelo pomembno, da tudi to temo izpostavimo v poročilu. Še en pomemben korak naprej je poznati preteklost. Če ne poznamo preteklosti, zgodovine, ne bomo mogli naprej v prihodnje. In razširiti informacije o prihodnje o Romih. Začetek bi utegnil biti bolj še, boljše posredovanje znanja eh, v zvezi s tem poročilom v okviru agencije o temeljnih pravicah. In to je tudi zelo human način delovanja. Vendar, eh, če želimo doseči naše cilje, moramo poznati zgodovino. In eh, popolnoma jasno je in žal moramo spomniti države članice o njihovih zavezah, ki so jih sprejeli o prostem pretoku ljudi posod po Evropski uniji. Tukaj še ne vidim nikakršne omembe prostega pretoka ljudi. Želela bi povdariti to dejstvo, kaj ti prosti pretok ljudi je hrbtenica Evropske unije in nihče naj ne bi bil izključen iz tega. In eh, pomembno je obravnavati, kako eh, delamo z ljudmi v Evropski uniji v 21. stoletju. Želim vam čestitati za zelo dobro opravljeno delo in prosim pri vašem nadaljem delu upoštevajte resolucijo Evropskega parlamenta. Hvala lepa za vse vaše prispevke. Sedaj pa gospa Jaroka. Če želite pokomentirati slišano. Izvolite besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za zanimive prispevke. Poštevala bom predloge sprememb in pa točke, o katerih ste govorili. E, morali smo omejiti besedilo, spoštovali smo število besed, ki smo ga lahko uporabili v poročilu. Uh, ampak že preučujemo predloge sprememb skupaj z različnimi kolegi. Besedilo bi bilo omejeno na to dolžino, vendar pa nas to ne, nam to ne prepričuje, da poročilo še izboljšamo. Gospa Weber, poročevalka v Senci, s katero od vsega začetka sodelujem, je govorila o pomembnosti spoštovanja pravega trenutka ne glede na to, ali bo komisija predlagala nacionalni okvir ali ne, je razlog, da pišemo to poročilo to, da bo mačarsko predsedstvo, da bo kmalo nastopilo mačarsko predsedstvo, ki želi to obravnavati kot prednostno točko. In oni zelo pričakujejo mnenje Evropskega parlamenta. Pa tudi komisija pričakuje to poročilo na lasno pobudo skupine ILS. E Zato je pomembno, da poročilo dobimo še pred aprilom in s pomočjo tega bo lahko tudi komisija prisluhnila našim predlogom. Zato v tem dokumentu pozivamo k primernemu akcijskemu načrtu, o katerem bo lahko razpravljal svet čez tri mesece in potem bomo junija že imeli nekaj konkretnega in dobili bomo ukrepe, oziroma ukrepi, o katerih govorimo že zadnjih pet ali šest let, bo končno lahko izvajani. Strenjam se tudi s tem, kar je povedala gospa Ernst o vprašanju mladoletnikov in pa o državah kandidatkah. Tudi to je pomembno unesti s pomočjo predlogov sprememb. Verjetno bom dobila toliko predlogov sprememb, da bom lahko dobro oblikovala Eh, dodatne odstavke. Na kakšen način lahko države članice prispevajo in eh, V poročilu sem objavila veliko stavkov, ki se začnejo z eh, having regard in skušala sem eh, s tem povedati, da je pobuda že veliko, da v osnovi institucije menijo ena in isto, menijo, da potrebujemo evropsko strategijo za Rome. Poleg tega je tudi parlament že večkrat glasoval o tem in vse politične skupine so mnenja, da potrebujemo takšno strategijo. zato se bodo na to odzvale tudi države članice. Poleg tega smo toliko krat povdarjali, da je veliko odvisno od nacionalnih držav, veliko je odvisno od lokalne ravni. Zato to poročilo ni namenjeno temu, da bi pritiskali na komisijo. Ta okvirna strategija je namenjena temu, da bi države članice lahko z njeno pomočjo izpolnjevale svoje zaveze. To je najpomembnejše sporočilo. In zato je pomembno to, kar so povedali gospod uh, um, Džakolino, gospod Mulder in gospa Poskort. Pomembno je jasno vedeti, kam bo šel namenjeni denar, kam je šel, Eh, ta denar. Decembra bomo dobili poročilo o tem. Postala se vprašanje, ali je ta denar pravilno razporejen. Nekatere države pravijo, da spoh ne dobijo eh, dovolj denarja. In lahko bomo tudi iz tega poročila razvidno tudi, kako je bil denar porabljen. Veliko je tudi poročil o tem, kako je prihajalo do zlorab teh sredstev. Poročilo komisije decembra bo zato bistvenega pomena, pa tudi sporočilo komisije, ki bo objavljeno aprila, sporočilo o strategiji za Rome. Kar se tiče strokovne skupine, predlagam, da to skupino ohranimo in da naj služi kot koordinator Evropske strategije za Rome. Prav tako bomo obravnavali zgodnje zapuščanje šol, to je pravzaprav glavni problem in gospa Reding bo objavila pomemben dokument o tem aprila. Lahko bomo videli, kako se lahko konča segregacija pri izobraževanju v Evropi. Potem je bilo govora o tem tudi o je bilo govora o tem, eh, kolikšni meri je to poročilo politično, kako je z človekovimi pravicami in tako naprej. In videli smo v preteklosti, koliko resolucij je bilo objavljeno na to temo, ampak vseeno obstaja še vedno veliko kršitev. Direktiva o rasni nediskriminaciji bi lahko tukaj izboljšala situacijo. To bomo upoštevali tudi pri regionalnem razvoju in pa socialni vključenosti. Borili se bomo s proti kršitvam človekovih pravic in uh, komisija si bo ogledala, kako države članice izvajajo to direktivo, ali Romi vejo, s kakšno diskriminacijo so soočeni, na kak način se lahko ta problem reši se pravi, veliko lahko naredimo na področju prve generacije človekovih pravic, pa tudi na področju druge in pa tretje generacije. Evropski parlament mora poskrbeti za to, da se bodo lahko razvile tudi organizacije, eh, romske organizacije na evropski ravni. Dobiti morajo tudi finančno podporo. Potrebno je spremeniti tudi oziroma poskrbeti za generacijski preskok pri vodenju teh organizacij. In tudi zgodovinski vidik je potrebno jasno predstaviti. Veliko diskriminacija proti Romom, proti ciganom prihaja oziroma izhaja iz dejstva, da se ne poznamo. Niti Romi se ne poznajo med seboj. ne srečujejo se, ne poznajo se med seboj. Edino, edine informacije, ki jih dobijo o tem, so skozi medije in zato je pomembno, da nacionalne države poznajo prispeve posameznih manjšin k posameznim političnim področjem. Za januar pripravljamo poročila o pogromih Romov v drugi svetovni vojni. Parlament mora spominjati na to in mora zagotoviti, da bodo nacionalne strategije enakovre oziroma pravilno ovrednotile prispevek vseh manjšin, ki prispevajo k gospodarstvu, k družbi, k kulturi in ki še vedno k temu prispevajo vsak dan. Romi prispevajo tudi na področju gospodarstva. V komunizmu je zelo malo Romov delalo zakonito, sedaj so se te številke nekoliko zvišale, ampak še vedno zelo veliko Romov opravlja nezakonito delo, pa kljub temu prispevajo k gospodarstvu. V glavnem, vse to so točke, ki jih bom še upoštevala pri mojem poročilu. Hvala lepa, sedaj smo slišali poročevalko. in eh, na tej stopni osnutka poročila lahko tukaj zaključimo razpravo. 10. januarja ob 12. je rok za vložitev predlogov sprememb. 3. februara bomo glasovali v Libe. Zahvaljujemo se gospe Jaroki. Veselimo se nadaljnega, nadaljne obravnave poročila. Eh, pri tem bomo sodelovali z odborom za zaposlovanje v okviru 50. člena našega poslovnika. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Točki 7 in 8 sta bili preloženi, tako da prehajamo na točko 9. točka 9 govori o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. Kolegica Sipel je poročevalka, ampak ne vas spomin, spomnim na to, da ta točka izvira iz predloga komisije za direktivo o pravice do tem, da so osumljenci v kazenskih postopkih obveščeni o svojih uh, pravicah in o obtožbah, obtožbah napram njim. Svet je obravnaval prvi osnutek novembra 2009, ta osnutek je bil vključen tudi v štokholmskem programu, prvi korak je bil uspešno zaključen junija 2010 za sporazumom o direktivi o pravice do tolmačenja in pa prevajanja v kazenskih postopkih. Svet je objavil skupno stališče o predlogu komisije 3. decembra in sedaj mora Evropski parlament objaviti svoje stališče, zato da se bodo začela pogajanja s svetom. Prisluhnili bomo poročevalki Birgit Zipel. Na to pa bomo imeli razpravo. Morda so z nami tudi predstavniki komisije ali sveta. No, če so tukaj, jih bomo slišali. Najprej dajem besedo poročevalki gospe Sipel. Imate besedo. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich will... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Skušala se bomo omejiti na bistvene točke. Govorimo o enotni Evropi in s štokolonskim programom govorimo o ustvarjanju enotnega prostora prava. Sedaj pa imamo še vedno 27 zelo raznolikih eh, pravnih sistemov in naši državljani pričakujejo, da se bodo to spremenilo. Do sedaj smo se osredotočali predvsem na sodelovanju posameznih organov, tu pri tej eh, direktivi pa so v ospredju državljani in pa njegove pravice, če je ta državljan udeležen v kazenskem postopku. Potrebno je zagotoviti, da dobi pravičen postopek eh, po vsej Evropi in takšen postopek mora biti v skladu z osodbami Evropskega sodišča. Zato je potrebno spoštovati postopkovna jamstva kot posvete z odvetnikom ali pa to, kar smo že odločili, pravica do tolmačenja ali prevajanja. To, kar je sedaj pred nami, je. Uh, vprašanje pravica informiranja, pravica obveščanja. Tisti, ki pozna svoje pravice v postopku, lahko tudi uveljavite svoje pravice. Neupoštevanje takšnih pravic strani organov pomeni, da postopek ni pravičen in da lahko pride do zgrešenih sodb. Zato pozdravljam predlog komisije. Mislim, da je predlog zelo ambiciozen, da je dobra podlaga za nadaljne razprave. predlagala bom nekaj sprememb, eh, ki so namenjene v glavnem temu, da bi direktiva veljala pri vseh oblikah odzema prostosti, da so pri vsakem postopku upoštevane vse te pravice. Eh, res je, da ni nujno, da se povsod eh, uporablja enaka postopkovna jamstva. Če sem obsojen, na primer, v Nemčiji, potem ne potrebujem tolmačenja v nemščino. Potem, kar se tiče minimalnih pravic, ki so omenjene v tretjem členu, menim, da bi se te minimalne pravice moralo razširiti. Eh, lahko bi dodali pravico do molka. In pa, ko gre za vprašanje orientacije, je potrebno določiti tudi, kako časa, koliko časa lahko traja preiskovalni zapor in tako naprej. Tisti, ki so obveščeni o svojih pravicah, morajo imeti dovolj časa, da preučijo te pravice, da jih preberejo. Tisti, ki imajo probleme pri branju besedila, ker ne znajo brati ali ker imajo probleme z vidom, uh, jim je m, mm, lahko, jim je nujno ponuditi tudi to možnost, potem mladoletnikom dodatna pojasnila in tako naprej. Obdoženi mora biti obveščen o tem, kaj se mu očita, kakšne okoliščine so pripeljale do tega. Potem je pa nujno potrebno zagotoviti tudi dostop do dokaznega materijala, ki ga imajo oblasti. Tudi to je bistvena točka. Ob koncu bi želela opozoriti tudi na to, da želim že v odboru predlagati, da bi vzorčno pismo, ki je predstavljeno v prilogi, postalo zavezujoče. Zavezujoče, ko govorimo o minimalnih standardih. Vsaka država pa lahko prosto odloča o tem, ali želi obdoženemu oziroma nekomu obtožencu dati na razpolago tudi druge pravice kolege in kolegice, obžalujem to, da ni bilo možno glasovati v enem postopku o razlikah v posameznih eh, državah. Sedaj je situacija takšna, da bomo obravnavali vsa postopkovna jamstva oziroma vsako postopkovno jamstvo posebej. Na ta način bomo lahko bolje poenotili pravice, ki naj bi bile zajamčene posameznim državljanom. To bo sicer eh, zahtevalo več časa, ampak eh, zato se bom angažirala z vsemi sodelavci, zato da bomo lahko kar se da hitro dobili poročilo o tem. Zahvaljujem se tudi odboru Juri, ki je že objavil mnenje na to temo in vesela bi bila, če bi danes dobila tudi nekaj predlogov in pa idej z vaše strani, zato da bom lahko kar se da hitro zaključila poročilo. Hvala lepa. Sedaj pa bomo slišali predstavnike sveta in komisije. Gospode Kamp, predstavnica belgijskega predsedstva. Oui, merci beaucoup, euh, da, hvala, gospod predsednik. In hvala, da ste mi dali priložnost, da vam predstavim v imenu belgijskega predsedstva svoje stališče. Predlog direktive je bil predstavljen ministrom za pravosodje in notranje zadeve 3. decembra in dosegli smo splošni pristop na ravni sveta. Vse je razen eh, prilog, ki bodo kasneje obravnavane. Skratka, obravnavali so določbe in uvodne izjave in izkazalo se je, da države članice si želijo napredovati na področju postopkovnih jamstev in pravice do obrambe. Razprava na ravni sveta je, je pokazala, kako težko je odraziti vse različne sisteme, ki so navzoče v državah članicah. No, prišli pa smo do nekega konsenza. Eh, in vendar vprašanje spoštovanja razlik v državah članicah še vedno ostaja težava in to je treba imeti v mislih, ko bomo nadaljevali s postopkom. Sedaj bodo to temo prevzeli mađarski kolegi in upam, da bodo oni lahko na osnovi tega splošnega pristopa nadaljevali delo in tudi stopili v stik uh, z Evropskim parlamentom. Veseli nas, da smo prišli od tega hitrega sporazuma. Treba je ohranjati dinamiko eh, glede postopkovnih jamstv, ki se je začela z sprejetjem prvega ukrepa iz roadmapa. To je bilo res nujno, pomembno je bilo, da ohranimo doslednost in da so ukrepi iz roadmapa čim bolj dosledni med sabo in da s tem povečamo postopkovna jamstva. In mislimo, da je ključno, da imamo nek skupen evropski odgovor na osnovi eh, sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Hvala. Komisija, izvolite. Yes, Hvala lepa. Kratka bom. Najprej se zahvaljujem gospe Sipel za njene tople besede. Osnutek besedila poročila smo dobili danes in sem, zato sem lahko besedilo samo preletela, nisem ga podrobno analizirala, ampak že na prvi pogled se zdi, da se bosta parlament in pa komisija v glavnem strinjala in to je nekaj pozitivnega. Želim skoristiti to priložnost tudi zato, da povem, da pozdravljamo splošni pristop, ki je bil odločen v svetu 3. decembra um, zaradi prizadevanja belgijskega predsedstva in pa odličnega vodenja strani Marilen. In uh, veselimo se trialogov. Hvala lepa. Hvala vam, zato da ste bili kratki. Sedaj pa dajmo besedo poslancem, ki želijo kaj dodati. Gospod Busutil bo prvi. Hvala, gospod predsednik. Govorim v imenu poročevalca v senci Evropske ljudske stranke, gospe Antonesku. Govorim pa tudi v imenu drugih kolegov, ki so prav tako predložili svoje stališča. Vendar pa nihče izmed teh kolegov ne more biti prisoten sedaj tukaj na they say. Naj, najprej izrazim podporo ljudske ljudske stranke tej direktivi. In uh, pozdravljamo tudi to, da se je komisija sprohlotila tega področja. Kakor je povedala poročevalka, bi morda lahko obrali tudi kak drug boljši pristop ampak sedaj smo soočeni s to realnostjo in uh, sedaj so zadeve pač takšne, kot so. Sedaj pa še specifični vidiki in vprašanja, ki bi jih želel spostaviti v imenu ELS. Najprej tretji člen, ki govori o pravicah osebe, ki je osumljena kazenskega eh, storivega de, eh, kaznivega dejanja. Nujno je jasno določiti kdo bo to osebo obveščal o njenih pravicah, na kakšen način, ali ustno ali pisno. Potrebno je podati tudi pojasnila o tem, o členu 6, ki govori o pravicah do obveščenosti o obtožbah. V tretjem členu je potrebno poskrbeti za več jamstev v primeru, če je eh, obtožena oseba mladoletnik ali če oseba ni sposobna razumeti informacij, ki so mu dane na razpolago. Informacije morajo biti podane na ta način, da so prilagojene posebnim potrebam eh, prizadete osebe. Potem osmi člen. predstavnike komisije prosimo, če lahko nekaj več povedo o tem postopku in če lahko podajo svoje stališča o tem, kateri postopek bi bil za to situacijo najbolj primeren. Zlasti, ko gre za sprejem informacij strani prizadete osebe. In še zadnje vprašanje pravice do molka. Strinjam se z mnenjem drugih kolegov. Potrebno je omeniti pravico do molka med pravicami, ki so specifično omenjene. In škoda je, da to ni bilo vključeno v predlogu. Kajti to je eno izmed glavnih predpogojev za to, da je sojenje pravično. Ehm, razumem, da, za krivo, da so za to lahko krive določene države članice oziroma da je to bilo potrebno izpustiti, zato da bi države članice podpisle, eh, podprle eh, ta predlog. Morda pa bi lahko s pomočjo kompromisa to vseeno vključili v poročilo. Morda bi prvoževalka lahko predlagala takšen kompromis. Ne pogledam, če sem omenil vse točke. Ne, še nekaj v zvezi z uh, vprašanjem, kdo bo dal na razpolago potrebne informacije in vprašanje, ali bodo ljudje, ki bodo podajali, podajali informacije, dovolj usposobljeni za to nalogo. Morda policijski uradniki zato niso vedno najbolj primerni in zato je potrebno izobraževanje in pa usposabljanje, zato da bi se lahko izognili lastnim, lastnim zapletom ali napačnim sodbam. Istočasno pa moramo biti tudi realistični, kajti to bi seveda predstavljalo dodatne stroške. In lahko bi vse skupaj povzročilo tudi daljše postopke. To so glavne točke, ki jih želim omeniti. Nekatere je poročevalka že omenila. V glavnem upam, da bo poročevalka upoštevala eh, to, kar sem povedal. Hvala, gospod Bosutil. Gospa Vikstrom je naslednja. Hvala. Govorila bom v imenu Sere Latford, ki je poročevalka v senci skupine Alde o tem dosjeju. Zahvaljujem se gospe Sipel za opravljeno delo in za dobro sodelovanje s poročevalci v senci. Gospa Latford bi želela poudariti našo dolgoročno podporo ne samo čezmejnim postopkom, ampak tudi usporednim ukrepom za to, da bi okrepili pravice eh, obdoženih oseb, zato da lahko zagotovimo pravično sojanje. Zato pozdravljamo drugi predlog v roadmapu. Ko gre za direktivo o tlmačenju in pa prevajanju, se gospa Latford strinja, da te pravice ne bi bile zajamčene, ko gre za minimalni prekršek, ne pa v primeru kazenskega sodišča. Tudi svet se tukaj strinja. Ampak svet Evrope upozarja na naslednje. Obstajajo situacije, kjer bi morali tudi osumljenci manjših eh, kaznjivih dejanj imeti pravico do prevajanja. Zato je potrebno nadalje preučiti to izjemo. Tretji člen. Seznam pravic in informacij. Svet je dodal pravico do molka, ampak je odstranil pravico do dostopa do doseja o primeru in pa pravica, da se vse skupaj hitro privede pred sodišče. Zato je potrebno natančno preučiti veljavnost teh omejitev. Lahko podprem večino poročila gospe Sipel, ko gre za informacije, ki jih mora dobiti obdožena oseba. Ne strinjam pa se s predlogom, da bi morale biti informacije. No. Razlika med charge in accusation v angleščini. Eh, no, gospa Latford eh, ima dolg seznam predlogov, ampak skušala jih bom skrajšati. Torej, eh, želimo tudi nadaljna pojasnila o, osm, o členu 8.3, ki pravijo o tem, da dokazi zbrani tekom postopka ne bodo upoštevane pri istem sojanju. Ali ne menite, da bi morali to prepustiti nacionalnim državam? Vsaj Eh, dokler nimamo usklajenega, usklajene pravne podlage na evropski ravni. Potem tudi ni omembe pravice do obveščanja. oziroma o vrsti informacij. Tukaj govorim naprimer o pravice do zdravstvene skrbe, pravice o obveščanju sorodnikov in pa pravice do o varščini. Morda bi pustiti odprto možnost tudi za to, da dodamo morda tudi nadaljne pravice. V imenu Sere Latford in pa v svojem imenu se vam vsem zahvaljujem. Hvala, gospa Vikstrom. Dobro ste opravili svoje delo. Uh, nekako ste nam pričarali prisotnost gospe Latford in zato se vam zahvaljujem. Sedaj pa gospod Albrecht. Hvala, gospod predsedujoči, hvala gospe Zipel za zelo uh, uspel osnutek poročila. Ne govorim samo v imenu zelenih, ampak tudi kot poročevalec uh, oziroma kot avtor mnenja odbora Juri ki še ni oddal svojega mnenja, bo pa to naredil pred koncem januarja. Nimam kaj dosti dodati k temu, kar je že bilo povedano. Samo nekaj splošnih pripomb. Veliko točke že omenjenih v predlogu komisije, marsikaj pa je potrebno še dopolniti. Naprimer, razprava o pravici do molka, pa tudi pravica o konzularni pomoči. No, to kaže na to, da smo v nekem procesu, kjer ne gre samo za informacije in za pravice do obveščenosti, Ampak je to vse skupaj upeto v nekakšen načrt, ki želi postopke korakoma uskladiti. In mislim, da je to potrebno. V zadnjih letih smo sprejeli veliko ukrepov, ki so šli v to smer, naprimer Evropski nalog za aretacijo in pa druge ukrepe, pri katerih se državljani lahko znajdejo v drugem pravnem sistemu, ki ni pravni sistem njihove države članice in potem nimajo dovolj informacije o tem, kaj so njihove pravice. Glede na to, da, Evropska, da bo Evropska unija podpisala eh, konvencijo o človekovih pravicah, eh, glede na to je potrebno poskrbeti tudi to, da uskladimo naše minimalne standarde in tudi svet in pa država članica se mora ukvarjati s tem področju. Vse skupaj je seveda tesno povezano s vprašanjem, katere informacije je potrebno osebi posredovati. Tukaj gre predvsem za to, da je potrebno dosedanja postopkovna jamstva, ki jih je utrdilo tudi sodišče za človekove pravice in ki so zavezujoči za vse države članice, da se ta jamstva postavi na enako raven v vsej Evropi. Um, ehm, naprimer, ko gre za dostop do dokaznega materijala, je tudi ta dostop bistvenega pomena. Vem, da obstajajo tukaj določeni pomisleki, ampak gre za to, da v določenih situacijah morajo državljani in pa državljanke zaupati v to, da so jim v vseh državah članicah zajamčen, da jim je v vseh državah članicah zajamčen vsaj minimalni standard njihovih pravic. Želel bi si, da se v tej razpravi ne bi vse vrtelo okrog tega, da je potrebno vse skupaj na hiter način najti utemelitev za bolj učinkovito medsebojno priznavanje pravnih sistemov. Eh, potrebno je uskladiti pravne postopke, ki, jih je, ki, jih je na to, ki bi jih bilo na to možno tudi še nadaljno izboljšati. In v tem seznamu pravic je potrebno poskrbeti za to, da se spreme tudi klauzulo o prožnosti, tako da če bi se dogovorili o dodatnem poenotanju postopkov, bi potem tudi te vrstili na seznam. Sicer um, nimam nič več dodati, odbor Juri se bo s tem ukvarjal januarja. Sprejeli bomo mnenje o tem poročilu. Pomembno pa je, da se parlament s tem intenzivno ukvarja. Ne smemo pa pustiti, da bi kdo pritiskal na nas. Tukaj ne gre za vprašanje tednov, gre za to, da potrebujemo enotno stališče in da upoštevamo tudi potrebe naših državljanov. Pripričan sem, da nam bo to v parlamentu uspelo in veselim se sodelovanja za poročevalko in drugimi poročevalci v senci. Hvala, gospod Albrecht. Gospod Trianta Filides. Uh, Hvala. Predsedujoči, le nekaj besed. Naj povem, da se strinjamo s predlogom in tudi strinjamo se z duhom, v katerem je gospa Sipl se lotila te zadeve in zato bi se rad zahvalil. Zelo pomembno je, da imamo neke minimalne standarde za vse države članice in zato bi lahko podprl to, kar pravi gospa Sipel. Lahko bi imeli nek obrazec, nek, nek model, ki bi ga sprejeli države članice. Mislim, da večina amandmajev, ki jih je predstavila in ki bomo tudi mi pri, pri, pri, pri predstavili, da bi izboljšali poročilo, je recimo to mislim, da moramo vključiti oziroma preučiti uh, predloge sprejem zelo pozorno in hvala gospe Sipr za njeno delo in veselim se tega, da bomo zaključili delo na tej direktivi, tako kot smo to naredili pri prvi direktivi in sicer direktivi o pravici do prevajanja in tolmačenja, s tem bomo zaključili tudi ta roadmap. Vilent, izvolite. Hvala lepa. Sicer sem se kot namestnik v tem odboru že poslovil, sem pa poročevalec v senci za odbor Juri. Dobro je, da imamo poročevalko, ki lahko tako hitro dela, ampak eh, tako super ta tempo ni če nimamo na voljo vseh prevodov in če tri dni sploh še ni jasno, kaj bomo obravnavali. V bistvu se sami postavljamo pod pritiskom, pod pritisk. Tukaj gre za zapleteno vprašanje. To je eno. Drugo, jasno nam mora biti, kaj želimo doseči. Ta, to poročilo bi lahko bilo relativno enostavno, če bi želeli zagotoviti samo to, da z pojasnili, opišemo, kaj velja v posameznih državah. da oseba ve, kakšne pravice ima v kateri državi. Če bi tako imenovali nemškega obdoženca, ki bi bil, na primer, eh, se znašel pred sodiščem v Veliki Britaniji, v Združenem kraljestvu, Temu bi pojasnili, kaj velja v Združenem kraljestvu. Če pa bi šlo za britanskega državljana v Nemčiji, pa bi mu lahko rekli, eh, no tu imaš pa naprimer zajamčeno pravico do molka. In potem bi lahko postopoma tudi harmonizirali postopke v posameznih državah. Ampak razprava o tem, ali informirati in na kakšen način, je hkrati mesto tudi zato, da se pogovarjamo o postopkovnih jamstvih. In tukaj se mi zdi, da smo prehitri. Ne gre zgolj za prikaz stanja, ne gre za to, da nekdo nekaj sliši, ampak gre za to, da mora ta oseba to tudi razumeti. In gre za to, da moramo zagotoviti, da lahko nekdo vse razume, če ni, tudi če ni eh, študiral prava. vse skupaj odvisno tudi od socializacije posameznega pravnega sistema. Tudi, če se državljani znajdejo v druge državi, morajo razumeti, kakšne so njihove pravice. Za takšne ljudi nam bo konec konca pomagala samo harmonizacija. In države članice se morajo končno odločiti, ali želijo poleg klauzul o opt-out in opt-in na tem področju napredovati ali ne. Na določenih področjih lahko najdemo kompromise, ponekod je to možno, na nekaterih drugih, eh, na nekaterih drugih področjih je pa to lahko bolj eh, problematično. Pri vprašanju, kako hitro nekoga izpustiti, preden bo šel pred sodnika. Tukaj so pravni sistemi odvisni tudi od zgodovinskega ozadja. Če nekdo reče načeloma, naj bi dopustili en dan za to, preden ga privedemo pred sodnika, potem je pravzaprav vse eno ali rečem 24 eh, ur ali pa do konca naslednjega tedna. Lahko bi našli kompromis in rekli 36, 48 ur ali karkoli že pač. V glavnem tu je potrebno prerasti posamezna kulturna ozadja. Potem tudi vprašanja omejitev. Kako postopati, če je nekdo nastopi naprej kot priča? na to pa postane osumljenec. Kako postopati v takšnih primerih? Potem, kako od um, obtoženca postaneš obdolženec oziroma obsojenec? V nekaterih pravnih okoljih lahko kot nedolžna oseba poveš, ne želim ostati v tej državi kot obdolženec želim, da se poda obtožnica, potem pa sodnik odloči o tem, ali se to obtožnico sprejme ali ne. In vse to so vprašanja, ki imajo opraviti za pravičnim sojenjem, za pravnimi ozadji in tako naprej. In če si ogledamo tudi, kako se digitalizira vse skupaj, kakšni problemi obstajajo pri varovanju zasebnosti, je potrebno poskrbeti za to, da bo tisti, ki je resnično nedolžen, da bo tudi ohranjeno njegovo dobro ime. In pa vprašanje dokaznih materialov, dokazni materijali ali v pogled v dosije. V glavnem, cela vrsta je nerešenih vprašanj. In zdi se mi, da v glavnem eh, želimo tukaj na hitro nekaj rešiti in pri tem se ne počutim ugodno. Gospoda, z gospodom Albrehtom sem se že srečal. In strinjava se, da če bodo zadeve ostale nerešene, ki bodo potem prišle do izraza na plenarnem zasedanju, bomo po nepotrebnem zapletali naše delo. Hvala lepa. Hvala. Sedaj bomo znova dali besedo poročevalki. Če nihče več ne želi besede, ne vidim, da bi se dobro glašal k besedi. Tako da se lahko znova obrnemo na gospod Zipel, izvolite. Hvala. Hvala zlasti zadnjemu govorniku, kaj ti spomnil mene naslednjem. Ja, res je, potrebujemo harmonizacijo na številnih področjih. In osebno mislim, da ljudje ne zavračajo v tem primeru Evrope zato, ker bi jo imeli preveč, ampak zato, ker jo imamo tukaj v tem primeru premalo. Povedala sem že, da obžalujem, da o vseh eh, postopkovnih pravicah ne bomo govorili istočasno, ampak da bomo obravnavali vsako posebej. Zato direktivo določamo samo to, da uh, obstaja pravica do obveščenosti, ne bomo pa pravic harmonizirali. Če v obtožnico zapišem, imaš eh, pravico do tega, da si obveščen o tem, da lahko najameš odvetnika, potem to še ne pomeni, da je to harmonizirano, kdaj ta pravica velja, na kakšen način dobim odvetnika, kdo mm, mi ga da na razpolago. Edino, kar s to direktivo odločamo, je obveščenost, ampak ta se lahko razlikuje od države do države. In to je problem, ki sem ga v vodoma predstavila. Bolje bi bilo, istočasno razpravljati o vseh točkah te direktive, ampak tega komisija ni mogla uveljaviti in sedaj je postopek takšen, eh, kakor so ga predložile oziroma določile države članice. Nekaj točk, na nekaj točk bi se želela odzvati. Gospod Pusutil je pravilno povedal, da so države članice dodale pravico do molka, ampak številne pravice pa še manjkajo in že v zvornem predlogu je prihajalo do neravnovesja med tistimi pravicami, ki so omenjene v osnutku direktive oziroma tistih, ki so naštete v tretjem členu. Vse pravice smo našteli v tretjem členu, zato da ne bi prihajalo do raznih vrzeli. Potem vprašanje, kako pojasnim pravice, če nekdo Eh, ne zna brati ali je um, drugače prikrajšan, um, potem vprašanje usposabljanja oseb, ki bodo obveščale, vprašanje, kdaj podati obtožnico. Tukaj je potrebno to narediti, kar se da hitro, ne šele, ko je nekdo aretiran. In da bi lahko svet in pa parlament odločila o tem, kateri organ je za to konec koncev pristojen. Ampak s tem bomo spet posegali na vprašanje harmonizacije. Tudi gospa Vikštrom je omenila različne točke, tudi ustna pojasnila, potem vprašanje case file in pa charge. Tukaj smo predlagali drugačne pojme, ki bi pokrili širši spekter. Vprašanje obveščenosti tudi pri manjših kršitvah, to je potrebno razjasniti. Poznam pravne sisteme, ki spoštujejo določene pravice tudi pri manjših kršitvah. Potem vprašanje harmonizacije. Moramo se uskladiti s komisijo in se vprašati, ali pri naštevanju informacij želimo najprej počakati do konca časovnega načrta in potem povzamemo, potem pozovemo komisijo, naj še enkrat pripravi seznam vseh teh pravic. Oziroma ali naj že sedaj imenujemo druge pravice, naprimer pravica do komunikacije za sorodniki, da se te pravice omeni že sedaj, čeprav jih nacionalna prava različno obravnavajo. Mislim, da so to bile bistvene točke. Hvala. Hvala. Dank für die <laughs> hvala za vse predloge. Final... Hvala za, to, za ta končne besede. Mislim, da smo sedaj prišli do konca našega sestanka. Enkrat nam je to uspelo pravočasno. Gospa Sipar, izvolite. Ja, Uvodoma je predsedujoči opozoril na to, da imamo rok za vložitev predlogo sprememb do 12. januarja. Tukaj gre samo za informacije, ne za usklajevanje pravic. In zato bi lahko imeli informativno glasovanje že konec januarja, tako da bomo lahko kar se da hitro začeli trialog z državami članicami in pa komisijo. Gospod Bosutil, ne želim eh, vplivati na delo, vendar ali se mi ne zdi, da je ta rok malce prekratek, saj je takoj po. Uh, takoj po koncu novoletnih praznikov. Torej, z, z, za poročilo Romih je tudi 10. januar. No, ne vem, ne želim mm, eh, vplivati na delo poročevalke, vendar to je, to je treba poštevati, bo to takoj po. Uh, novoletnih praznikih. Poročevalka, bi vi morda želeli premisliti o svoji časovnici? Mislite, da je dovolj časa za predloge sprememb ali bi to morda lahko malce podaljšali? Tisti, ki se ukvarjajo z poročilom, so že um, opravili veliko dela in ne bojo sedaj šli za, vsi za tri tedne na dopust. Uh, In če res ni nekih hujših pomislekov, bi bila hvaležna, če se lahko drža, držimo predlagane časovnice. Dobro. Potem pa lahko naj povem, da predloge sprememb lahko uložite do 12. januarja opovdne. Kot rečeno, bližamo se koncu sestanka. In še zadnja stvar, določene točke smo prestavili na naslednji sestanek. Naj vam povem pod točko razno poro, imenovanje poro, poročevalcev. Bom prebral, tako da veste, glede sklepov, ki smo jih sprejeli na sestanku koordinatorja, ki je prej potekal prvič. Vzpostavitev evalvacijskega mehanizma za, za preverjanje izvajanja šengenskega zakonodaje. Pročevalec Karas Koeljo. Drugič, polno izvajanje določb šengenskega akija v Republiki Bolgariji in Romuniji. Poročevalec Karas Koeljo. Tretjič, poročilo na lasno pobudo o varstvu podatkov. Poročevalec Aksel Vos. Četrtič, napadi na informacijske sisteme poročevalka Monika Holmajer. Pet. Seznam potovanih dokumentov, ki dajo umetniku možnost prečkanja znanih meja, tudi z vizumom in vzpostavitev mehanizma za vzpostavitev tega seznama. Poročevalka Tanja Fajon. Šest. Trženje in uporaba eksplozivnih prekurzorjev. Poročevalec Jan Mulder. 7. Poročilo o stanju temeljnih pravic v EU. Poročevalka Monika Flašikovenova. Potem mnenja bom prebral. Prvič, migracijski tokovi zaradi nestabilnosti. Poročevalka Elen Flotho. Eh, drugič, spodbujanje mobilnosti delavcev znotraj EU. Poročevalka. Vilje Blinkevisjute, tretjič enotni trg za evropejce, poročevalec gospod Van de Kamp, četrtič letalska varnost s posebnim povdarkom na varnosti skenerjih, eh, piska mnenja Judith Argentini in Evropska oziroma Agencija za informacijsko varnost, poročevalec Aleksandr Alvaro. Torej, Toliko že zdaj. Naslednji sestanek bo 10. januarja v Bruslju. Če ni nadaljnih komentarjev, smo, se glede tega strinjamo. Vidimo se v Strasburgu. Yeah. Ja.